No, ampak uh, ura je že 3,15 minut, zato moramo začeti. Kar se tiče dnevnega reda, smo deveto točko uh, o trialogih predstavili na enega izmed naslednjih sestankov. Če sicer ne ugovorijo, je dnevni red sprejet. Današnji, današnja seja poteka tudi po spletu, pravočasno moramo zaključiti sejo, kajti dvorana je potem rezervirana za naslednji sestanek. Na voljo vam je tolmačenje v 21 jezikov. Pri točki 4. um, bomo imeli še dodatno tolmačenje, ko gre za sprejetje zapisnikov seje z dne 15. maja in pa 29. in 30. maja. Lahko te sprejmemo, če ni ugovorov. Danes pozdravljamo tri ministre. Najprej gospa Gabriela Matečna, slovaška ministrica za kmetijstvo. Vas smo spoznali pred kratkim, tako da se vas verjetno vsi uh, spomnite. Slovaško predsedstvo je bilo seveda zelo uspešno. Prav tako pozdravljamo češkega ministra za kmetijstvo, to je gospod Marjan Jurečka. In pozdravljamo tudi gospoda Dejana Židana, ki je slovenski minister za kmetijstvo. Zahvaljujemo se mu, da, je, da ste prišli v Bruselj za to priložnost. Ministri so nedavno pripravili dokument o boljšem delovanju verige preskrbe s prehrano, gre za upravljanje napoštenih trgovinskih praks in izboljšanje položaja kmetov. Ta dokument je bil pripravljen v sodelovanju z Mačarsko, Litvo, Latvijo in Bolgarijo. 6. marca ste to predstavili na Svetu za kmetijstvo. Podprli so vas eh, Poljska, Grčija, Portugalska, Ciper in Romunija. Dokument je bil razdeljen tudi poslancem. Ta tema je izredno pomembna. O tej temi večkrat razpravljamo tudi v našem odboru. Z nami je tudi gospa McGuinness, tudi ona je pripravila mnenje o tej temi. Kot sem že povedal, je to tema, o kateri pogosto razpravljamo v našem odboru. To bo tako zbirče zebranje teh naših doświadčen. No, in na podlagi izkušenj iz naših razprav smo poslali tudi pismo komisarju Hoganu. Pozvali smo k temu, da se spremejo zakonodajni ukrepi na tem področju. Številne države imajo svojo zakonodajo za to področje, ampak imamo tudi skupni trg, zato menimo, da potrebujemo evropsko zakonodajo za to področje. S tem bi lahko dopolnili nacionalne rešitve, tako da bi imeli neko skupno izhodišče, kar bi pomenilo tudi večjo učinkovitost. gospod De Castro in gospod Des bosta verjetno prav tako spregovorila o tej zadevi, kajti to je uh, vključeno tudi v svežnju omnibus. No, brez nadaljnega bi dal besedo našim gostom, potem pa bodo dobili možnost za besedo tudi poslanci. Ne bom omejeval vašega časa za govor, ampak prosim, da ste kratki in jedrnati. <laughs> Takže dobrý deň prajem všetkým, vážený pán predseda, vážení členov. Hvala lepa. Vse skupaj zelo pozdravlj, eh, lepo pozdravljam. Pozdravljam predsedujočega, goste, poslance odbora za kmetijstvo. Gospe in gospodje, dovolite, da se najprej zahvalim za to možnost, ki smo jo dobili za izmenjavo stališča z vami. To je zelo resna tema in vesela sem, da nas parlament eh, podpira pri naših prizadevanjih. Nepoštene trgovinske prakse so občutljiva tema, tudi za Slovaško. Eh, zato je boj proti nepravičnim trgovinskim praksam del našega seznama prioritet. Eh, evropskim institucijam sem hvaležna za to, da nas podpirajo pri odpravljanju tega problema. V zadnjem času je prišlo do velikih sprememb v verigi preskrbe za hrano, zato ker se tam eh, kopičijo subjekti, ki so dejavni na področju maloprodaje, na področju predelave hrane in eh, nekateri izmed teh eh, entitet nima posebno veliko moči, ne morejo se uveljaviti v verigi preskrbe z hrano, eh, ne morejo uveljaviti svojih interesov in prav tako ehm, nimajo dovolj finančnih koristi od tega. Opozarjajo na prakse večjih dejavnikov na trgu, poročajo tudi o nekaterih zlorab, zlorabah. Ehm, na Slovaškem smo imeli predlog zakonodaje že leta 2005, kjer smo obravnavali to problematiko. Problematika se tiče vseh držav v Evropski uniji. In zato smo o tem večkrat razpravljali tudi na evropski ravni. Naše ministrstvo ceni pomoč Evropske komisije. Komisija je predložila dokument Supply Chain Initiative. To je bila inicijativa na lastno pobudo. Moram pa priznati, da so vsi udeleženi obljubili, da se bodo borili proti nepoštenim trgovinskim praksam v verigi preskrbe z hrano, ampak nažalost to do sedaj ni dobro delovalo. Že večkrat opozarjamo na to, da bi potrebovali poenoteno zakonodajo na evropski ravni. To je bila tudi prednostna naloga slovaškega predsedovanja v drugi polovici lanskega leta k uspehom našega predsedstva štejemo tudi to, da smo izvajali veliko pritiska, zato da bi ta dosed napredoval. To so potem obravnavali tudi ministri, sprejeli so sklepe sveta, kjer je govora o tem, da potrebujemo zavezujočo evropsko zakonodajo. Te sklepe so podprli vsi ministri. 12. decembra leta 2016, to je, bilo, to je bil zadnji ministerski svet uh, slovaškega predsedstva. No, ampak uh, boj za skupno rešitev še ni končan. Marca letos smo bili priča skupni pobudi večjih držav in to pobudo želimo danes tukaj predstaviti. To bo podlaga za prihodnjo zakonodajo na evropski ravni za boj proti nepoštenim trgovinskim praksam in za zaščito kmetov. Veseli smo, da je tudi Evropski parlament za to pomembno temo pokazal velik interes. Eh, in eh, na tem mestu bi želela apelirati tudi na komisijo. Prosimo jih za učinkovite rešitve in to kar najhitreje. Pripričana sem, da nam lahko vsem skupaj uspe in da lahko res zaščitimo najšipkejše člene verige preskrbe s hrano. Temat, eden z važnejših tematov. Res je, to je bila ena iz najpomembnejših prednostnih nalog slovaškega predsedstva tudi ko ste vi, gospa ministrica, predsedovala svetu. Imeli ste pomemben ministerski svet na začetku vašega predsedovanja. To smo raz, o tem smo potem razpravljali tudi na neformalnem ministerskem srečanju. No, sedaj pa bi dal besedo ministru Jurečki. Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, milé europoslankyně, vážení europoslanci, eh, hosté. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste nam dali možnost, da predstavimo to pomembno vprašanje o nepoštenih trgovinskih praksah. Sedaj smo res v izredni situaciji, tukaj pred vašim odborom. Imamo tri ministre za kmetijstvo, ki se ukvarjamo s tem vprašanjem. Torej vidite, da je to vprašanje zelo bistveno za večino držav članic, ki so se začeli ukvarjati s tem neuradnim dokumentom, torej dokumentom o boljšem delovanju prehrambne verige in pa torej v zvezi z bojem proti nepoštenim praksam. torej vsi ministri in pa so države članice, si prizademo za to, da bi na nacionalni ravni rešili to vprašanje. Ko se pogovarjamo s kolegi na evropski ravni, se prav tako sredočamo na agroživilske proizvode, na živila. In naši kolegi pravijo to, da je položaj kmetov v prehranski verigi vprašanje, ki je zelo ključno za številne akterje. To velja za celotno Evropsko unijo. Nepoštene trgovinske prakse so prakse, ki kažejo, da obstaja neravnotežje pri takšnem trgovanju. Tukaj so številni sektori vključeni v Evropsko zakonodajo in pri vseh teh sektorjih potrebujemo strezne predpise. In ko to pregledujemo, vidimo, da bi morali v to vključiti veliko sektorov, torej energetiko naprimer, potem telekomunikacije, so izpostavljena takšnim predpisom, kot tudi drugi številni sektori, kar pomeni, da se je v preteklosti pogosto zgodilo, da tržno okolje ni bilo uravnoteženo, ni bilo ustreznih predpisov za številna področja pri agroživljenjskem sektoru in pri prehrambni verigi lahko rečemo, da je to zanesljivo res, torej, da moramo biti kos takšnim novim izzivom. Tukaj torej, vidimo veliko neustreznih predpisov in moramo nekaj narediti tudi na evropski ravni. Moramo več narediti za uporabnike. Torej, tako da bomo tudi poskrbili za ustrezne predpise za vse gospodarske subjekte. Prav zato si sedaj prizadevamo za to, da bi vsi skupaj prispevali k boljšem položaju, tako da bo položaj kmetov boljši, kot pa je. Torej sploh v okviru prehrambne verige. Torej, o katerih praksah tukaj govorim? Gre za prakse, ki včasih presega nacionalne zakonodajne okvire. Torej, seveda na nacionalni ravni gre za dobavitele, gre za distributerje. In včasih se zgodi, da so nekateri gospodarski subjekti v nepošteni situaciji in zato težko preživijo nekateri gospodarski subjekti, težko vzdržujejo svoje preživetje. Tudi naši spremljevalni organi niso zadosti učinkoviti, ker nijemo na voljo ustreznega zakonodajnega okvira. Prav tako je preslabo sodelovanje z drugimi državami članicami, ker ni prave evropske zakonodaje, torej ni nekega splošnega okvira in to je problem. Naprimer, tukaj govorim o cenah, o cenah v drugih državah članicah. Imamo nacionalno zakonodajo, imamo ministrstva, ampak naši ministri, naše ministrstvo nima orodij za to, da bi komunicirali z drugimi državami članicami, tako da bi pridobili vse ustrezne informacije, glede tega, kakšne so aktivnosti gospodarskih subjektov v drugih državah, ali obstajajo nelojalne prakse ali ne. Pogosto se zgodi, da se soočimo z določenim problemom, naprimer z neko nacionalno zakonodajo. Ta zakonodaja ni zadostna in to je pogosto problem. In potem želimo izpostaviti, kakšna je ta težava. Ta težava velja za številne države članice in svet, komisija, parlament, potrebujemo, vsi skupaj potrebujemo bolj enotno rešitev. Prej je predsednik odbora dejal, da se vaš odbor tudi ukvarja s tem vprašanjem, že kar nekaj časa pravzaprav. In kakšen rezultat tega dela? No, zdaj pogosto govorimo o tem vprašanju, to je res. Mi smo pripravili to besedilo, ta neuradni dokument, non-paper, kjer smo spostavili različne prakse. Prav tako pa smo pokazali, kakšne bi bile morebitne rešitve morbitne zakonodajne rešitve ali pa predpisi na evropski ravni. Tukaj potrebujemo nov politični zagon za naše delo. 38 odstotkov evropskega proračuna se namenja za SKP. Tukaj bi rad nekaj podaril. Moramo se vprašati, ali lahko še vedno nadrujemo z dejavnostmi naših kmetov, ali so ta sredstva za kmete ustrezno uporabljena, ustrezno namenjena, kajti v zadnjem času smo se soočili s številnimi krizami v kmetijskem sektorju. Naprimer, mlekari so imeli številne težave. Torej, tudi vaš odbor se je ukvarjal s tem, um, zakoliko, naprimer, so se znižale cene mleka v Evropski uniji mislim, da je bila številka okoli 300 odstotkov. Skratka, v nacionalnih proračunih, v evropskem okviru se mora vprašati, kako pomagati kmetom pri soočanju s to težavno situacijo, naprimer v mlečnem sektorju in pa tudi v drugih sektorjih. Je pa res, da se razmere razlikujejo med različnimi gospodarskimi subjekti, med različnimi kmeti in državami. In tudi na eni strani imamo kmete, na drugi strani pa dobavitele, torej njihove težave so različne. No, tukaj sem kot minister za kmetijstvo, seveda, to je moja pristojnosti in sem odgovoren za okoli milijon um, kmetov oziroma njihovih družin ter pa številnih akterov v prehrambni verigi. Tukaj torej potrebujemo dobro partnerstvo v prehrambni verigi. Vsak člen v verigi mora odigrati svojo vlogo in to odgovorno. Uh, vsak potrebuje ustrezno maržo, torej v celotni verigi. Zaradi teh nepoštenih praks pa tega pravega ravnotežja trenutno ni. Obenem se torej, kmetje soočajo z izgubami v tem sektorju in to moramo sedaj končati, prekiniti to prakso. In k temu vas pozivamo, torej pomagajte nam pri tem delu, moramo sprožiti to novo razpravo, tako da bomo pripravili zakonodajo in da bomo prišli do ustreznega soglasja oziroma do novega zakonodajnega okvira. Hvala. Prošel se fi pana ministra Dežana Zidana, ministra Besedo dajemo še gospodu ministru Dejanu Židanu v imenu slovenske vlade. Izvolite. Dednik, eh, spoštovane eh, poslanke, spoštovani poslanci. Lep pozdrav tudi ostalim prisotnim, gospod predsednik. Eh, najprej najlepša hvala, da si dal nam, trem ministrom, možnost, da smo danes gostje tega pomembnega odbora Evropskega parlamenta. Eh, dovolite nekaj podatkov. Eh, v krizah, ki so stalnica v kmetijski proizvodnji, se ves čas dogaja naslednje. Ko se cene nižajo, mora bistvo znižanja cen prevzeti kmet. Kmet se nima omakniti kam, ne more zaustaviti proizvodnje mleka, nima možnosti zaustaviti rasti koruze in mora sprejeti dejstvo, da pač sprejme vso težavo krize na svoja pleča. Ko se stanje izboljša in cene ponovno rastejo, najmanj rastejo pri kmetu. In tudi ta vaš odbor, za kar se zahvaljujem, je ugotovil, da so škarje, torej razlika med maloprodajnimi cenami hrane in med cenami surovine vedno bolj široke, vedno bolj razprte. Po drugi strani ugotavljamo, da kriz je vedno več in da odgovorov na nje je vedno manj. Zato smo v Sloveniji že leta 2011 podpisali prostovoljni kodeks. Podpisali so ga vsi predstavniki kmetov, zadrug, eh, trgovine. In ta kodeks je prinesel nekoliko boljše razmere, saj so stvari postale bolj transparentne. Uvedel je namreč neto-neto cene in se več niso zaslužki skrivali v rabatih, superrabatih in podobno, vsaj načeloma. Nekaj slabih praks na tem področju je ostalo, ampak stanje je dosti bolj transparentno. Vendar ugotovili smo, da transparentnost ne pomeni tudi izboljšanja stanja. Zato smo že leta 2014 sprejeli posebno spremembo zakona o kmetijstvu, ki ima posebne člene o poštenosti v prehranski verigi. V teh členih smo zapisali, kaj so nedovoljene prakse znotraj prehranske verige, predpisali smo maksimalne plačilne roke, maksimalni plačilni rok za hitro pokvarljivo hrano v Sloveniji je po novem 45 dni, lahko je tudi krajši in Ustanovili smo posebno inštitucijo, to je ombudsmana prehranske varnosti. Prav tako pa smo predpisali tudi neke kazne. Po dveh letih delovanja eh, ombudsmana, dal je tudi dve poročili, ugotavljamo, da je stanje nekoliko boljše, vendar ni povsem takšno, kakršno si želimo. Ugotavljamo namreč naslednje kmetje, kakor do, kakorkoli so dobro povezani, pa niso vedno zadosti dobro povezani, so večinoma povezani na nacionalni ravni. Njihovi sogovorniki, to je prehranska industrija, zlasti pa trgovinski marketi so pa nadnacionalni, so v Evropski uniji povezani in celo širše. In sogovorniki enostavno niso enako močni in zato prihaja do dogovorov, ki so v škodo kmetom. Uh, Mi tudi za leto 2016 ugotavljamo, da največje zlo, ki je v tem trenutku prisotno v prehranski verigi, so akcije. Dogaja se nekaj izjemno grdega, da 10 kg krompirja dobiš za stojn, če kupiš 20 kg drugih stvari In dogaja se tudi tole, da proizvajalci hrane zaradi moči trgovinskih verik morajo pristati na akcije, kjer se jim znižajo cene in hkrati morajo prodajati za to, da ostanejo v trgovini pod proizvodnimi stroški. To je nekaj, kar je nemoralno in bi hkrati moralo biti tudi nedovoljeno. Ker ugotavljamo, da se dajo stvari rešiti samo na nadnacionalni ravni, je skupina nas treh ministrov v sodelovanju z ostalimi ministri in tudi v veliki meri smo sloneli na eh, rezultatih tega pomembnega odbora, za kar se še enkrat zahvaljujem, smo pripravili tudi zakonodajni predlog oziroma usmeritev, ki je bila tudi vam razdeljena. Znotraj ta zakonodajna usmeritev temelji na štirih postulatih. Prvi je, da je potrebno spostaviti skupni okvir delovanja na evropski ravni, ker je problem skupen. Drugo je, da je potrebna povsem jasno definirati, kaj so nedovoljene prakse. Samo če je jasno definirano, se lahko tudi transparentno in jasno preganja in kaznuje. Eh, predlagali smo, da se na ravni Evropske unije določi tudi za sankcije za izvajanje nepoštenih praks in predlagali smo, da se v posameznih državah implementirajo posamezni organi, ali so to varuhi ali kakorkoli drugače, pri čemer pa se seveda zavedamo, da je potrebno, da, je, da ima država svojo pristojnost. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, že vrsto let vsi skupaj zaznavamo, da so odnosi v prehranski verigi neurejene. In vedno znova, ko se srečamo, to zaznavamo. Ugotavljamo, da je šipki člen kmet. In po našem mnenju je temu potrebno narediti konec. Torej, ne več ugotavljati, ampak ukrepati. Mene osebno je zelo razveselilo, ko sem prebral, da jutri vaš gost, pristojni komisar, naš prijatelj, komisar Hogan. Ampak sedaj pa res pričakujemo, ampak res pričakujemo, da se bomo pogovarjali o tem, kaj bomo naredili in ne o tem, kaj načrtujemo, da bomo nekoč mogoče naredili. In spoštovane poslanke, spoštovani poslanki, poslanci, pozivam vas, da nas kot pristojne ministre v tej borbi, da končno nekaj koristnega za kmete naredimo, tudi podprete. Hvala. Pan posel De Castro, vas prosim. Gospode Castro. Ma grazie Presidente, grazie naturalmente ai tre ministri, mi fa veramente molto piacere questa opportunità di scambiare con... Najlepša hvala vsem trim ministrom. Dobro je, da smo imeli to priložnost izmenjavati stališča z vami o nepoštenih trgovinskih praksah. Kolega Tantan in Des, pa tudi preostali člani odbora, so sodelovali pri pripravi dosija Omnibus. In, uh, V to uredbo smo sedaj vključili celo vrsto specifičnih pravil, za katera smo si prizadevala v temu odboru. Že od poročila McGuinness. Na nakratko omenim nekatera izmed njih. Gre za prednost pravil skupnega trga na področju konkurenčne politike. Um, o tem ste pisali tudi v vašem neuradnem dokumentu, govorite o zavezujočih napisanih pogodbah. Tudi to je ena izmed bistvenih zahtev našega odbora. O tem smo govorili že od zadnje reforme skupne kmetijske politike. Treba je porazdeliti urednosti <clears throat> po vzdolž celotne verige preskrbe za hrano. Preprečiti je treba, da bi se vrednosti kopičili samo v enem delu te verige. To je zapisala komisija tudi v svojem dokumentu iz eh, julija 2015. Tukaj obstaja veliko problemov, problemi so kompleksni, ampak eh, videli smo, da je prišlo tudi do napredka. 3. maja smo v tem odboru sprejeli Eh, skupen dokument z eh, odborom za proračun. 5. julija nas čaka trialog. Eh, seveda nam lahko pri doseganju napredka pomagajo tudi ministri. Ta uredba Omnibus lahko predstavlja prvi korak naprej pri boju proti nepoštenim trgovinskim praksam. Gospod Des. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, hvala ministrici in pa obima ministroma, da ste danes z nami. Veseli smo, da smo se spet lotili te teme. Odbor je že večkrat razpravljal o tej temi in eh, tudi jaz sem izkušen na tem področju. Že 25 let sem na bavarskem eh, predsednik velike mlečne zadruge in zelo dobro vem, kakšni problemi se naši ljudje soočajo, ko gre za veleprodajo. Naša politična skupina, Evropska ljudska stranka, je lani v času krize podala nekaj konkretnih predlogov, ki bi jih sedaj morala prevzeti tudi komisija. Govorili smo o tem, da je zaskrbojoča koncentracija trgovine v rokah eh, majhnega števila entitet treba je z zakonodajo preprečiti takšno koncentracijo. Eh, tukaj mora biti možna večja konkurenčnost. Naj vas samo spomnim na Nemčijo in pa Avstrijo, kako je tam, eh, koliko je tam te koncentracije. Velike trgovinske verige imajo lastne sisteme certifikacij, za katere mora potem kmetje drago plačati. E, ni naloga velikih trgovskih podjetij, da certificirajo kakovost hrane. To je v nalogi, e, to je v pristojnosti države in tako bi moralo ostati. Prav tako moramo preprečiti to, da bi lahko uh, pogodbe bile nenapovedano odpovedane. To smo že doživeli, ko gredo cene na vzgor, preprosto odpovejo pogodbe. Tukaj potrebujemo jasna pravila. Jaz sem o tem še govoril v nemškem Bundestagu in sicer gre za tako imenovane pristojbine za uvrstitev na seznam, listing fees. Uh, Preprečiti moramo, da bi se takšne pristojbine višale. Potrebujemo neto, neto cene. Danes imamo sistem z popusti in nihče več nima pregleda nad tem. Na koncu sploh ne vemo, kakšne so prave cene. Vsi sedaj tukaj govorijo o preglednosti, ampak na tem področju je vse nepregledno. Zato je moramo to urediti na evropski ravni. Tudi ta plačilni cilj. Na evropski ravni potrebujemo uh, zavezujoč rok za poravnanje plačil in ta mora znašati 30 dni. Francozi imajo že dolgo takšen zavezujoč uh, rok. To potrebujemo na evropski ravni. Na evropski ravni potrebujemo zavezujoč, rok, uh, zavezujoč plačilni rok. Prav tako pa me jezi to, da uh, proizvajalci pa več niso na embalaži živil. Tam so zapisana samo velika trgovska podjetja, njihov dostavnik je pa preprosto zamenljiv, ne da bi potrošniki to sploh opazili. Njihovi dostavljalci so zamenljivi. Uh, dostavljalci bi morali prav tako biti zapisani na embalaži. Pri cigaretih smo predpisali, da mora na 60 odstotkov škatlice bila jasna, da mora biti jasno prikazana grožnja za zdravje in zato bi tukaj tudi pri naših dostavljavcih morali poskrbeti za nekaj več preglednosti. Zato pa potrebujemo evropske predpise. Leta 2004 in 2005 sem bil priča pogajanjem eh, o cenah gostovanja. To je bil masovni poseg v skupni trg, ampak pogledajte, pred nekaj dnevi smo odpravili cene gostovanja. Jasno, moramo tukaj tudi povedati, da do teh odprav cen gostovanja uh, Eh, ne bi imeli brez Evropskega parlamenta in podobno bi se moralo zgoditi tudi v tem primeru pri eh, boju proti nepoštenim trgovinskim praksam. Gospod Antan. Merci, Hvala lepa, predsednik. Gospe in gospode, dragi ministri, hvala lepa za vaše pripombe. V zadnjih štirih letih se je parlament večkrat ukvarjal s tem vprašanjem nepoštenih trgovinskih praks. Govorili smo predvsem o teži kmetov v tej prehrambni verigi in smo veseli vaših komentarjev oziroma uvodnih besed. Torej, vedno znova govorimo o tem, da potrebujemo strezno ravnoteže med interesi potrošnikov in pa proizvajalcev. V pogodbi imamo vsaj dva cilja glede SKP. Kot prvo, da zagotovimo nek normalen prihodek za proizvajalce in pa tudi se zauzemamo za potrošnike in njihove interese. Mi tukaj, odbor za kmetijstvo, smo s časom ugotovili, da na evropski ravni in državah članicah uh, se je pojavila to, da je bilo preveč podarka na potrošniku napram interesom kmetov oziroma proizvajalcev naprimer leta 1962 um, smo imeli vem, 4 odstotno brezposobnost v Evropi in um, ljudje so 22 odstotkov prihodkov porabili za hrano. Torej, takrat je bila konkurenca drugačna. Danes imamo 10 odstotno brezposobnost v Evropi in torej, ljudje porabijo okoli 8-9 odstotkov za hrano iz svojega celotnega prihodka. Torej potrebujemo drugačno ravnotežje, kot je povedal Pavel de Castro in pa Albert Dess smo v omnibus vključili določene predloge, ki so prvi korak, prvi korak, um, torej to je, kar je lahko parlament storil v tem času, sedaj pa moramo storiti še več pri naslednji reforme. Gotovo, da res. Mislim, da svet sveda bo um, v CSA-ju še povedal svoje mnenje glede tega predloga parlamenta. Torej, mislim, da so to dobri predlogi. Mi mislim, da smo vsi ist, na isti valovni dolžini, mi in vi, in lahko tukaj omogočimo dodatne korake za proizvajalce. Ampak ja, kot rečeno, moramo iti um, od teorije k dejanjem, torej v prakso. Hvala lepa vsem. Köszönöm szépen a szót. Nem volt még oly régi a Szlovákia. Gospod Erdos. Hvala, gospod predsedujúci. Um, ni še menilo veliko časa, odkar smo imeli slovaško predsedstvo in uh, ta trenutek bi želel izkoristiti za to, da vam čestitam za uspešno predsedovanje. E, izkoristil bi ta trenutek tudi za to, da omenim neko temo, ki s tem ni neposredno povezana. E, vesel sem, da je tukaj z nami, da so z nami trije ministri za kmetijstvo in za vas imam naslednjo vprašanje in gre za nekaj zelo aktualnega. Embalaža, brez označevanja, brez, eh, brez informacij o hranilnih urednostih, še vedno tukaj prihaja do razlik pri vsebinah v različnih državah. O tem smo pripravili študijo v študija na mačarskem in pokazalo se je, da tukaj obstajajo velike razlike med um, posameznimi živili oziroma živili, ki so namenjena za posamične evropske trge. Gospod Andrijo. Euh, Hvala lepa. No, tukaj bom gotovo malce ponavljal za drugimi, kajti z marsikom se strinjam. Hvala lepa vsem ministrom za vodne besede. Torej, že več let se pogovarjamo o tem področju in to je v središču gospodarstva, kmetijstva in predvsem teh praks. Se strinjam z gospodom Deso in pa Dekastrom ter pa Dantanom. Torej, kot prvo, pomembno je, da poslušamo različne glasove, čeprav mislim, da so pogosto stališča dokaj enotna. Torej, potrebujemo ustrezno ravnoteže med proizvajalci in potrošniki v verigi. Že več let to zahtevamo, tudi v parlamentu. Torej, zato gre in dejansko danes potrebujemo evropski okvir na tem področju. Potrebujemo evropski odziv na to problematiko. Torej, eno evropski okvir, poleg tega pa je treba tudi analizirati celotno prehrabno verigo v celoti nasplošno. Pogosto govorimo o proizvajalcih, potem govorimo o distribuciji, prav tako pa mislim, da je treba pogledati tudi industrijo, Torej, tudi to moramo vključiti v to ravnotežje. Evropski okvir seveda se spostavlja, ampak to gotovo ne bo zadosti neko tako, ker ti potrebujemo tudi ustrezen nadzor trga na mednarodni ravni. Tudi to bo bistveno vprašanje v prihodnosti. Torej, to bo pomemben del naših odgovorov. Torej, ja, potrebujemo ravnoteže in evropski okvir, ampak odrečeno, eh, tudi na mednarodni ravni potrebujemo ustrezen nadzor. Hvala. Par le professeur Denano. Monsieur Denano. Oui, Monsieur le Président, c'est vrai que la question de la... Hvala lepa. Ja, prehrabna veriga je problem, ki se pogosto pojavlja. To je kompleksna težava oziroma področje. In prav je, da imajo ministri eh, svoje pobude, tako da se bolj poglobimo v to področje. Torej, ja, gre za to eh, proizvajalci in potrošniki. Torej, ja, gre za to proizvajalci in potrošniki in pa za vse umestne člene, torej to je neka splošna velika. Tudi za predelovalce, naprimer, eh, tudi te lahko vključimo. Seveda, marsikdo se pritožuje nad um, cenami, torej nad cenami se vsi pritožujejo in distributeri in predvsem proizvajalci, torej to je kompleksna veriga, vsakdo ima svoje interese. Skratka, mislim, da moramo izboljšati pogodbe proizvajalci seveda je prav, da se združujejo, imamo odročna združenja, kot je povedal Mišel Dantan, potrebujemo tudi ustrezno organizacijo za pogajanja. Mislim, da je prav, da gremo v tej smeri, tako da bomo omogočili proizvajalcem, da imajo svojo težo eh, naprav distributerjem. Pa še nekaj bi omenil. Vprašanje dobave. Naprimer, um, neke kolektivne pogode pri restauracijah eh, oziroma pri dobavah na kolektivni ravni. Kako poskrbeti, naprimer, za to, da bodo gimnazije ali pa hiše za pokojnice imele um, boljši dostop do živil, torej, ko gre za to kolektivno distribucijo. To, mor to moramo, mislim, da izboljšati. Tako bo vsakdo prišel do svojih interesov, do svoje teže na boljši način. Mislim, da moramo o tem razmišljati na širši ravni. In še nekaj za konec. Večkrat ste govorili tudi o stabilnosti cen. To je gotovo zelo bistveno vprašanje. Mislim, da moramo še vedno delati na tem. In govorili ste naprimer o koncu gostovanja v tih omrežjih roaminga. To ste menili, gospod ministra. Ja, gledajte, če obstaja volja, potem obstaja pot. In mislim, da je to nasplošno res tudi tukaj pri stabilizaciji prihodkov za kmete. Hvala.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 članica odbora INTE. No, ampak vi ste prišli sem in zato sem tudi sama prišla sem, da poslušam vašo predstavitev. Mnenje odbora Agri eh, je znano, seveda, ko gre za te nepoštene trgovinske prakse, enako v zvezi z delovanjem prehrambne verige. Vemo, kakšno je stališče odbora vemo, kakšne so podrobnosti. No, prav tako pa smo govorili tudi o tem konkretnem mnenju. Um, torej, tudi v odboru za varstvo potrošnikov smo govorili o tem področju. Namreč to je izziv na splošno, na evropski ravni, izziv za vse. Torej, tukaj gre za sodelovanje med obima odboroma, vašim in našim, in prav tako smo lahko prišli do tega uravnoteženega poročila. res želim, da bi imeli to predstavitev tudi v odboru za varstvo potrošnikov. Se vidite, zakaj si to želimo, oziroma kakšen je naš interes. Vaš dokument lepo opisuje splošne razmere. Bi pa rada izpostavila nekaj vprašanj za vse ministre. Torej, gospa Matejčna je dejala, da gre za prostovoljno pobudo in da gre za situacijo, ki se ne izboljšuje s časoma, se ne izboljšuje. In mislim, da potrebujemo tudi dodatne informacije, uh, eh, naprimer strani uh, češkega ministra, tudi on je govoril naprimer o situaciji na češkem. No, ampak glede na vaš dokument smo gotovili, da se deset držav pridružilo te pobudi. Prav zato torej, mislim, da um, gre tukaj za vprašanje, torej, pol praznega, pol polnega kozarca. Skratka, mislim, da se lahko pridružijo še druge države, ne samo teh deset. Jasno je, da ste naleteli na široko podporo tudi v našem odboru, oziroma v odboru Agri in se pridružujem kolegom uh, glede njihovega mnenja. Torej, tudi odbor za notranji trg imamo mnenje, ki se ukvarja s tem vprašanjem, kot se bomo menila. In smo ugotovili, da moramo iti torej po tej poti boja proti nepoštenim praksam. Torej mislim, da je prav, da gremo v to smer. Hvala lepa vsem, da ste prišli v parlament. Je pani posel. Muchas gracias. Eh, me gustaría... Hvala lepa. Želela bi se zahvaliti vsem trem ministrom. Mislim, da se pravzaprav vsi strinjamo. Takšen je vsaj občutek. Tukaj v odboru za kmetijstvo je nam to jasno. Ti se da tako tudi v svetu, Kar se tiče komisije, pa mislim, da je to jasno komisarju Hoganu, za druge pa nisem tako prepričana. Mislim, da je to dobra priložnost, kaj ti nepoštene trgovinske prakse postajajo eden iz največjih problemov v evropskem kmetijstvu. Gre za te nepravične cene, ki jih za svoje delo dobivajo plačila, ki jih dobivajo kmetje. Mislim, da prostovoljne pobude niso dovolj. Evropska prostovoljna pobuda in pa prostovoljna pobuda v Španiji, v moji državi, ni delovala. Tako da ta prostovoljnost je samo izgovor, ki koristi velikim distributerjem uh, drugim pa ne. Treba je sprejeti odločitve v naslednjem smislu. Potrebujemo skupen zakonodajni okvir, to mora biti osnova za harmonizacijo nacionalnih normativ. Potrebujemo skupni okvir in to zakonodajni. Sedaj mislim, da ima 23 držav uh, norme glede nepoštenih trgovinskih praks. To je treba sedaj harmonizirati in to na odločen način. In pa še drugič, pomembne so tudi sankcije. Potrebujemo učinkovite sankcije, ne pa nekakšne provizorične sankcije. Potem še ta skupna zakonodajna pobuda. Oziroma, poleg te skupne zakonodajne pobude tukaj obstaja še nek vidik in sicer je treba razjasniti, kakšna je norma glede omejitev ko gre za sodelovanje med, eh, med eh, akterji. Mm, tukaj namreč ni jasno, kaj tukaj točno velja. Je to v skupnosti pristojnosti, je to v nacionalni pristojnosti, je to v regionalni pristojnosti tukaj odločitve niso jasne, zato je treba razjasniti tudi eh, oziroma zapolniti vse pravne vrzeli na področju konkurenčnosti. Prav tako pa bi morali revidirati eh, kmetijske vidike urebe o skupne ureditvi trga nekatere določbe tukaj prav tako ne koristijo kmetijskemu sektorju. Zato je treba vse skupaj vsaj revidirati in razjasniti. To je pomembno. Kmetje na to čakajo, vi se strinjate, tako da dajmo se že končno premakniti, tako da bomo prišli tukaj do ustreznega kompromisa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pan posel Rope. Gospod Rope. Ačiū gerbiamas pirmininkė, kad suorganizavot šitą diskusiją ir noriu <clears throat> padėkoti ministrui. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, zahvaljujem se ministrom, ki so prišli na današnjo sejo odbora, zahvaljujem se jim, da poslušajo naša mnenja in stališča. Veseli smo, da smo sedaj dobili to pobudo Naš odbor je o tej temi že večkrat razpravljal. V trenutnem mandatu parlamenta dobili smo tudi nekaj predlogov, rešitev. In odločili smo se, da mora rešitev biti zavezujoča. No, ampak sedaj so minila že tri leta in tega problema nismo rešili. Pravzaprav je problem postal še bolj akuten ta problem občutimo po celotni Evropski uniji. No, seveda se pa situacija razlikuje od države članice do države članice. Imamo recimo zahodnoevropske države oziroma starejše demokracije, te imajo boljše odnose med eh, maloprodajniki in pa proizvajalci. Nove članice, torej mlajše demokracije, pa so drugačne. Tam je um, vse skupaj veliko bolj neurejeno. Pogajalska moč proizvajalcev ni velika, veliko pa je odvisno od pogajalske moči. In če so proizvajalci šipki, potem uh, lahko veleprodajniki in pa dobavitelji narekujejo pogoje. Kakor je to povedal tudi minister iz Češke. Vemo tudi, da ko kmetje dobijo pomoč, potem se tudi znižajo nakupne cene in to ni prav. To situacijo bi morali urediti. Vse smo recimo uredili bančno področje, pa bomo menda potem našli rešitev tudi za kmetijski sektor. Veliko bi lahko naredili tudi kmetje sami, države članice same, kmetje bi se lahko organizirali v zadruge, lahko bi imeli tudi organizacije proizvajalcev. Na ta način bi lahko ponudili tudi nekaj eh, dobrih primerov. Vsega pa ne morejo narediti države članice ali kmetje sami. Zato mora Evropska unija postaviti pravila, splošna načela in zagotoviti mora določene pravice državam članicam, zato da bodo lahko države članice odločale upoštevajoč svojo situacijo. Razmere na portugalskem so drugačne kot recimo na Baltiku ali pa na švedskem. Skratka, mislim, da skupaj lahko pridemo do dobrega rezultata. Uh, Gospod Buda, izvolite. Hvala lepa, predsednik, in uh, hvala vsem trim ministrom. Hvala, da ste se odzvali naše povabilo. Mislim namreč, da gre za izjemno pomembno vprašanje. Naši ukrepi na področju nepoštenih trgovinskih praks so zelo pomembni, še posebej v vzhodnoevropskih državah. Sam prihajam iz Romunije in to vprašanje je za nas zelo pomembno. Smiselno se mi zdi, da bi imeli tukaj enotno evropsko zakonodajo. Ampak žal ugotavljam, da države članice to vprašanje rešujejo na različne načine. Naj podam primer. V Romuniji smo lani sprejeli zakonodajo, ki ureja prodajo kmetijskih dobrin in živil ter prodajo tega potrošnikom. Po mojem mnenju bi morala biti živila dostopna po sprejemljivi, dostopni ceni. Komisija je že sprožila nekaj postopkov zopr Romunijo zaradi te zakonodaje. Sam sem to zakonodajo pregledal in eh, po mojem mnenju obstajajo načini, s pomočjo katerih bi lahko omogočili kratkoročno dobavo živil po dostopnih cenah. Razumeti moramo, da je potrebno zaščititi kmete. Pogosto slišimo, da predstavljamo kmete v našem odboru, ampak istočasno moramo predstavljati tudi potrošnike, ki morajo imeti možnost, da na trgu najdejo živila po primernih cenah. Kolega Redoš je povedal, da obstajajo problemi na trgu. Ne moremo imeti sistema, ki bi, bil, eh, ki bi omogočal dvojne standarde za živila, ki se prodajajo na vzhodu in na zahodu. Obstajajo tudi dvojni standardi za naprimer, proizvode, ki se prodajajo na vzhodu Evrope in na zahodu. Ne smemo dovoliti enakega tudi za živile. Hvala lepa. Gospa Megines, izvolite. Um, hvala lepa, predsedujoči, in najlepša hvala vsem trem ministrom, ki so se pridružili našemu odboru. Prav takšno izmenjavo mnen potrebujemo veliko pogosteje, ne samo za ministri, ampak tudi z nacionalnimi parlamenti. Torej, najlepša hvala, da ste prišli danes in hvala za vaše predstavitve. Hvala tudi slovaškemu predsedstvu za njihovo delo na tem področju. Junija 2016 je veliko članov našega parlamenta glasovalo za to, da se spremeni eh, zakonodajni okvir tukaj in smo k temu pozvali komisijo. Naše stališče je torej jasno, vi pa ste nas podprli pri tem za vašim neuradnim dokumentom. Vprašanje je zelo zapleteno, to je res. Če torej popuščamo komisiji, je to samo zaradi tega, ker vemo, kako zapleteno je to vprašanje. Ampak mi ne bomo popuščali tukaj, zahtevali bomo vprašanja in odgovore. Kolegi so se tukaj nanašali na pogajanja glede gostovanja v mobilnih omrežjih v tujini. Upam, da nam pri tej eh, zakonodaji ne bo vzelo toliko časa, da dosežemo rezultate kot pri zakonodaji glede gostovanja. Včasih potrebujemo res veliko pritiska, da dosežemo na rezultate. Omenjali ste proračun in ta je zelo pomemben kriterij. Ampak mislim, da smo imeli prejšnji teden tudi razpravo o podnebnih spremembih v kmetijstvu in kakšne spremembe bomo potrebovali v kmetijstvu zaradi tega. Govorili smo o javnem dobrem, o tem, da morajo kmetije storiti več za naše okolje in za biotsko raznolikost. Ampak, če bomo še bolj pritisnili na verigo preskrbe s hrano, kot obstaja v tem trenutku, potem ne bomo uspeli doseči teh okoljskih ciljev. Namreč, če jih želimo doseči, morajo kmetije vlagati v boljše tehnologije in eh, druge naložbe. Ampak tega ne bodo mogli storiti, če jim dodamo dodatne pritiske. Trenutno naši kmetije namreč preživljajo, ne morejo pa vlagati v svojo infrastrukturo. In dolgoročno bo to za nas vse slabo. Leta 2005 smo začeli z to razpravo, podobno kot uh, smo začeli govoriti o gostovanju v mobilnih omrežjih in mislim, da se moramo zato združiti in skupaj pritisniti na komisijo. Nima smisla, da odkrivamo toplo vodo. Ogledati si moramo najlepše in najboljše prakse v državah članicah ter to poskušati aplicirati drugot. Če bomo sodelovali, lahko spodbudimo komisijo, če tako rečem, eh, da pomaga odpraviti razlike, ki obstajajo med posameznimi komisarji, ko gre za to vprašanje. Le na tak način se bodo odzvali na naše pozive. Hvala. Najlepša hvala, gospod Agnjo. Well, Gospa McGuinness je povedala, da je več kot 600, 600 poslancev pozvalo komisijo k temu naj ukrepa. Jaz nisem podprl tega. V Združenem kraljestvu že dalj časa uh, videvamo te težave, da so um, dobavitelji preveč močni. In začeli smo z pobudo, da bi to spremenili. Leta 2015 je naša predstavnica uh, za to vprašanje javno izpostavila uh, trgovsko verigo Tesco, ki predolgo časa potrebuje, da izplača kmetom in dobaviteljem in to je negativno vplivalo na trgovsko verigo Tesco. Isto leto je ta predstavnica dobila možnost, da izdaja kazen za dobavitelje, ki ne izplačujejo in sicer v, eh, in prodajalne, torej, da jim eh, nada, zada kazen enega odstotka njihovega prometa, če ne izplačujejo plačil. To je resnično dobro pomagalo. Kar se tiče te evropske scheme, pa vidim nekaj problemov. Naša nacionalna schema dobro deluje in ne želimo, da bi se spremenila, zato ne želimo vse evropskega sistema. Poleg tega sem danes slišal več ljudi, ki so povedali, da imajo države članice različne pristope k eh, prodaji. Eden izmed mojih kolegov, ki eh, prodaja mehanizacijo v Francijo in Italijo in da je trgovina z njimi popolnoma drugačna kot v Združenem kraljestvu. Prodaja tudi v Romunijo in pravi, da je tam še bolj zahtevno pristopiti k prodaji. Seveda bo takšen evropski sistem prinesel tudi veliko upravnih bremen, veliko administracije. In Evropska unija je zelo dobra v tem, da ustvarja dodatno birokracijo. Najbolje nam gre pri pripravi dokumentov, ki pa jih potem ne prenesemo v ukrepe. Trgovinske verige so moč, močni akteri in lahko si predstavljamo, da bodo podkupili komisarje za to, da do tega ne bi prišlo v Združenem kraljestvu imamo različne sektore, ki jih eh, SKP ne pokriva v okviru takšnih sistemov in sicer eh, naprimer proizvodnja perutnine, svinjine in tako naprej. In ti sektori so postali izjemno veliki ali pa so propadli. In tisti, ki so se širili, so, po, no-, so pogosto pokupili eh, zemlišče tistih, ki so propadli. Torej, Zgodi se, naprimer, da nekdo, ki goji krompir, prevzame eh, last, eh, zemlišče nekoga, ki je prej propadel in potem na tem zemlišču sedaj goji nov krompir. Poseganje v SKP torej ni smiselno, saj eh, ne vemo, kaj nam bo priveslo prihodnost. Hvala, gospod Bogovič. Hvala za besedo. E, tudi z moje strani lepo zdrav vsem trem ministrom še posebej našemu slovenskemu, ki je predstavil že tu, da vrsto let v Sloveniji bi je on, pa tudi tisti, ki smo vmes še kakšno leto nastopili, boj na tem področju in tudi določene rezultate, ki so bili v, eh, na tem področju že doseženi, vendar so prepičili, da bi lahko rešili situacijo, ki je zelo resna. Prihajate na odbor za kmetijstvo, kjer pravzaprav smo vaši zavezniki in govorimo isti jezik in je zelo primerno mesto, da izmenjamo prakse, nadgradimo to in poskušamo narediti to, kar je malce težje, da prepričamo tudi predstavnike komisij, da je na tem področju nekaj potrebno storiti. Mi smo imeli konec leta predstavitev študije, ki jo je naročila komisija, direktorat za kmetijstvo, naš komisar Hogan, ki je bila zelo jasna in zgovorna, da je potrebno nekaj storiti, da tako ne gre več naprej in da bo potrebno tudi Eh, to, kar mnogi ne radi slišijo, poseč tudi na zakonodajno področje, sicer se situacija ne bo uredila. Zanimivo je, da je med podpisniki tega pisma, eh, tega papirja, je sedem ministrov, kjer so dva ministra iz baljskih držav in pet ministrov iz shodne evropskih držav oziroma držav, ki smo se eh, vključili v Evropsko unijo v tem tisočletju. Tudi ko smo gledali razne analize stanja in pa trende v kmetijstvu, opazimo, da je ravno v teh državah situacija še težja kot v državah starejših eh, članic Evropske unije, da je delno tu pripomogla tudi slabša organiziranost kmetov v teh eh, državah. Vemo, da imamo neke zgodovinske probleme z združevanjem, z zadrugami in podobno. To je bilo najbolje povidno, ko smo delali pregled stanja na področju organizacij proizvajalcev, kjer smo videli, da so v zahodnoevropskih državah na področju sadja in zelenjava, kjer je tudi vir, eh, ki je temu namenjen, kmetijstvo organizirana preko 90% v teh sektorjih sadjarstva in zelenjadarstva v okviru OPE-ev in da se v bistvu tudi da delna samoorganizacija zgodila medtem, ko je to v državah, eh, ki, zdaj, ki smo tudi podpisnice in pa še v katerih drugih državah večji problem. Tako da En del problema je možno do neke mere najbrž rešiti tudi z tem, da okrepimo boljše organiziranje kmetov in eh, mislim, da na tem področju potrebno tudi pri bodoči kmetijski politiki voditi pozornost in tudi te ukrepe eh, v to smer tudi, eh, tudi še peljati. Kar se tiče eh, dru, eh, druge strani, se pravi teh ne, negativnih praks, nepoštenih praks, je več kot evidentno, da se je ta koncentracija na trgovskem sektorju zgodila tako velika, da v bistvu je, kmet, je kmetijski sektor v eh, toliko slabšem položaju, da bo enostavno treba to poseči. In če je bilo možno poseči v takšne sektorje kot je energetika, kjer so podjetja plačevale določene kazni, če plačujejo določene kazni, ne vem, proizvajalci eh, tovornjakov, ki se tudi eh, zlobirajo in kartelno dogovorijo, je najbrž to možno doseči tudi na področju prehrane mislim da je zelo potrebno na tem področju tudi da gradimo tudi eh, in da delamo zelo javnostno kajti potrošnik je tu na, na, na naši strani in mislim da če bomo bolje se organizirali in pa tudi eh, še bolje eh, na svojo stran pridobili potrošnika je tudi preko javnega pritiska možno narediti določen, določen napredek na tem področju. Hvala. Pan posel Kaputo. Najlepša hvala, gospod Kaputo, izvolite. Grazie, presidente. Eh, hvala lepa, predsedujoči. Najprej bi se rad zahvalil vsem trim ministrom. Nenavadno je, da v naš odbor pridejo tako visoki predstavniki v tako velikem številu. Odlično je torej, da ste prišli v naš odbor, da se lahko pogovorimo o tem izjemno pomembnem vprašanju. Najpomembnejše je, da izpostavimo, to, da mora uh, veriga preskrbe s hrano dobro delovati. Vsi bi morali v en glas jasno povedati, kako ranljivo je kmetijstvo, ko gre za to vprašanje. Seveda je potrebno okrepiti položaj evropskih kmetov. Situacija se namreč v posameznih državah razlikuje, ampak v vseh državah je potrebno njihovo pol, njihov položaj okrepiti. Mislim, da bi morali preko verige preskrbe s hrano bolje prerasporediti tveganja. Na tak način bi lahko potem izboljšali tudi transparentnost na trgu. Trenutno namreč žal ne obstajajo vse evropska pravila, s katerimi bi se lahko bojevali zoper nepoštene trgovinske prakse v različnih stopnjah veribe preskrbe s hranom mislim, da je vaš dokument izjemno dober prvi korak na, tem, uh, na tej poti. Hvala lepa gospodu De Castro in gospodu Desu, ki se zauzemata za rešitev tega problema, ampak mislim, da potrebujemo še močnejšo zavezo. Nekaj poslancev je že pripravilo poziv k temu, da se pripravi zakonodajni akt komisija je, eh, oziroma parlament je potrdil to zahtevo in sedaj čakamo na komisijo. Naš namen je bil to, da komisijo pozvemo, pozovemo k temu, da pripravi predlog, pregleda obstoječe, obstoječe evropske zakonodaje, ko gre za nepoštene pre, eh, trgovinske prakse. Naprimer, pregled direktive 29 skozi 2005. V tem dokumentu bi morali bolj neposredno vključiti sklic na nepoštene trgovinske prakse. Pravila potrebujemo, ki bodo zagotovila bolj pravično konkurenco in omogočila različni razpon živil za dostopne cene. Istočasno morajo imeti kmetje možnost ulagati v svojo infrastrukturo. Obstaja torej cela serija problemov in različna mnenja glede tega, kako to rešiti. Vsi pa se gotovo strinjamo z tem predlogom. Zanimivo pa bo videti, kako bomo ta razmišljanja prenesli v prakso. Prvi korak je gotovo to, da podpremo eh, celotni trgovinski sektor. Hvala, gospod Nikov. Hvala lepa. No, kolegi so že govorili o kakovosti proizvodov in pa tudi o praksah v srednjo in vzhodnji Evropi. Ja, dobre prakse, dobre prakse so dobra ideja, ampak gotovo tudi potrebujemo zakonodajni okvir. Če ni ustrezne zakonodaje, ni pravih odločitev. In imam naslednje vprašanje. Ali ste zastavili vprašanje predstavnikom teh podjetij, med distributerji in trgovci. Torej, kje so slabosti v prehranski verigi? Ali ste zastavili to vprašanje? Ali pa so podjetja zadovoljna z funkcioniranjem, ker v glavnem distributerji so na boljšem napram kmetom? V Bolgariji vidimo, da okoli 80 odstotkov eh, proizvoda pogosto sploh ne pride na trg, ampak eh, verige vseeno nekako delujejo. Torej, kako je to možno? Proizvodno moramo povečati, tako da bomo lahko prehranili vse ljudi na svetu. Torej, kako bomo to naredili, če pa vidimo po drugi strani, da veliko proizvodov sploh ne pride na trg oziroma se ne prodajo na trgu. Torej, kako bomo podprli te proizvajalce, te kmete, ki v bistvu zelo malo zaslužijo. Ne vem, dobijo samo par centov od tistega, kar bi morali. Pa še nekaj. Mislim, da se tukaj sredočimo na torej, prvi in pa drugi stebr, um, na prehrambno verigo. Torej, vidimo pa, da um, zmaga samo nekateri drugi, pa ne. Um, Najlepša hvala, predsedujoči. Pridružil bi se kolegom, ki so vas pozdravili in pozdravili vse ministre v našem odboru. Res odlično je, da so trije ministri za kmetijstvo istočasno v eh, našem odboru in vsi prihajajo iz vzhodne Evrope, torej iz novih eh, evropskih držav. Rad bi pokomentiral označevanje živil. Prebral sem si različne dokumente, poleg tega sem se posvetoval za strokovnjaki, ampak še nikoli nisem videl neodvisne raziskave ali pa strokovnih člankov glede tega vprašanja. Različni organi omenjajo, eh, kakšne spremembe si želijo tukaj ampak sprašujem se, ali poznate vi kakšne znanstvene dokaze glede te razprave med, o razlikah med vzhodom in zahodom. Pa še nekaj. DDV je pogosto orodje, ki se ga uporablja pri nepoštenih trgovinskih praksah. Namreč eh, obstaja tudi veliko preigravanja, ko gre za plačevanje DDV-ja. Nekateri izmed vas, čeprav razumem, imajo izkušnje, ko gre za DDV v kmetijstvu in zanima me vaše mnenje, kako eh, se vam zdi, da bi bilo to možno rešiti. Pridružil bi se kolegu Bogoviču, Skupaj smo namreč eh, poskušali pripraviti pionirski eh, koncept, projekt glede eh, tega vprašanja. Torej na temo pametnih vasi. Majhne podeželske skupnosti smo želeli vključiti v moderni svet na nek način. Vprašanje je, ki sva si ga zastavila, je bilo, kakšna bo prihodnost eh, tega. In to me zanima tudi za vas. Ali mislite, da bo življenje v, eh, na vaseh privlačno v prihodnosti? Gospodine predsjedniče, pozdravljam uvažene ministre. Za... Gospa Petir, izvolite. Prema informacijama koje mi je dostavila istraživačka služba Evropskog parlamenta. Hvala. Dobrodošli vsi na sestanku. Torej, razen Danske in Švedske, imajo praktično vse države določeno zakonodajo za nepoštene trgovinske prakse. Vsaj glede na moje podatke. No, tukaj vidimo, da so prakse pogosto neugodne za male in srednje velike proizvajalce oziroma podjetja. Zato potrebujemo določene ukrepe na evropski ravni. Potrebujemo evropsko zakonodajo, ki bi nam pomagala pri tem, da se borimo proti nepoštenim trgovinskim praksam. Sem z Hrvaške in moram reči, da sem zelo zadovoljna, ko vidim, da se pogovarjamo o tem področju. Lepo, da je bila tudi moja pobuda sprejeta. Gre za pobudo v zvezi z sprejetjem zakonodaje na Hrvaškem glede nepoštenih trgovinskih praks. No, fakultativni prostovoljni pristop pa ni bil ravno zelo učinkovit. Pa še nekaj besed o razliki med kakovostjo proizvodov na zahodu in vzhodu Evrope. Imamo določene razlikovanje, razlike, kar ste že omenili. Tukaj so bili analizirani določene proizvodi, naprimer za hrvaški trg ali pa nemški trg in slovaški trg, torej razlike med njimi. In analize so pokazale, da obstajajo dokazi o razlikah med proizvodi. To je v bistvu goljofija, to je huda goljofija. Prav zato se mi zdi, da na evropski ravni potrebujemo sankcije, ki jih moramo naložiti vsakič, ko se ugotovi takšna goljofija takšne goljofije škodijo nam na Hrvaškem, pa tudi drugim državam. Se to pogosto pojavlja, torej, uh, zato res predlagam, da prekinimo takšno diskriminacijo. Uh, thank you very much. Uh, I was listening. Najlepša hvala, gospod Flanagan. Hvala lepa. Žal sem bil eh, v prometnem zamašku in zato eh, nisem prišel pravočasno, ampak vsi smo se strinjali, namreč eh, nikomu ni bil všeč ta prometni zamašek. Kakorkoli že, ko se pogovarjam z državljani, so mi zelo pogosto povedali, da se pritožujejo nad tem problemom. Težko pa je najti dokaze, ampak mislim, da smo do sedaj res ugotovili, da očitno obstaja problem z nepoštenimi trgovinskimi praksami. Jasno je, da obstajajo tudi primeri za to. Sedaj pa je čas, da ukrepamo. Če ne bomo ukrepali, bomo namreč eh, prizadeli najpomembnejše akterje v verigi preskrbe z hrano - kmete. In če ne bomo uredili tega, potem nihče več ne bo želel delati v kmetijski industriji. To pa potrebujemo, potrebujemo naše kmete. Dokler imamo to situacijo, ko se bojujeta David in Goljat, bo to težko. V Bibliji je mogoče res David premagal Goljata, ampak v resnici ponavadi ni tako. Prav zato moramo podpreti naše kmete in jim pomagati v tem boju zoper velike trgovinske verige. Če to pomeni, da pripravimo vse evropsko zakonodajo na tem področju, bi bilo to dobro. Namreč do sedaj obstaja nacionalna zakonodaja, s katero se eh, veliki trgovci izogibajo tem pravilom. Žal ne moremo samo govoričiti o tem, eh, čim prej moramo ukrepati. Dziękuję. Przedstawiciel komisji, pan dyrektor. Tako, sedaj pa bi dal besedo predstavniku Evropske komisije. Izvolite. Thank you, and... Hvala lepa, predsedujoči. V imenu Evropske komisije bi se najlepše zahvalil ministrici Matečni za njeno delo in delo njene ekipe, ki so ga opravili lani v drugi polovici leta 2016 med njihovim predsedovanjem. Izjemno velik uspeh je bil to, da se je vseh 28 držav članic strinjalo z temi sklepi sveta, namreč to je bilo težko doseči. Že danes popovdne smo govorili o tem, da je največji problem izvajanje nepoštenih trgovinskih praks, ki so izjemno zapletene. Države članice imajo namreč različne tradicije in različne načine poslovanja. Prav zaradi tega prihaja do veliko težav in države članice niso navdušene nad tem, da bi pripravljale zakonodajo na tem področju. No, vaš neuradni dokument je tudi rezultat tega, da smo imeli v svetu veliko težav, pri sodelovanju glede boljšega vsebinskega dokumenta. Neuradni dokument gre namreč korak dlje kot sklepi sveta. Mislim, da ste danes popovdne že omenili, da je parlament izjemno močno podprl ukrepe komisije. Resolucija, ki je bila podprta že za 600 glasovi, nas poziva k temu, da pripravimo zakonodajne predloge in to nam bo gotovo pomagalo v našem postopku. Dejstvo, da nepoštene trgovinske prakse obstajajo, je znak za to, da trg ne deluje pravilno, ne deluje tako, kot bi moral. Vsi vemo, da moramo biti izjemno pazljivi in da moramo upoštevati tradicije posameznih držav članic, ko želimo pripraviti zakonodajo in ukrepe. Jutri bomo imeli izjemno dobro priložnost za to. V tem odboru bosta namreč dva komisarja, ki sta pristojna za to. Komisar Hogan in komisarka Vestagen bosta predstavila nekatere korake, s katerimi se bo postopek morda usmeril v pravo smer. V tem trenutku bi se tukaj ustavil, bi pa razpravo mm, o tem mogoče prepustil vašemu odboru, jutri, ko boste tukaj komisarja. Hvala lepa. Preden dam besedo ministrom, bi vas rad obvestil o naslednjem. Z nami so gostje, predstavniki različnih parlamentov iz eh, držav po celotnem svetu. DG Expo jih je povabil v naš odbor in mi jih najlepše pozdravljamo. So del programa za podporo demokraciji. Dobrodošli v našem odboru trenutno razpravljamo zelo zanimivo in pomembno temo, ki je relevantna za čisto vse države. Tako, sedaj pa bi dal besedo spet našim gostom, najboljše v enakem vrstnem redu kot prej. Izvolite, gospa ministrica. Eh, najlepša hvala. Hvala za to priložnost, da lahko odreagiram na vprašanja, pa tudi seveda najlepša hvala vsem poslancem za izraženo podporo. tudi mi kot ministri za kmetijstvo se zavzemamo za to temo. Zato smo pripravili eh, tudi sklepe sveta. Zaščititi želimo namreč eh, ljudi, ki so udeleženi v ta sektor. Smo ministri za kmetijstvo in eh, podeželjski razvoj. In prav zato so kmetje in ti ljudje eh, resnično tisti, ki jih želimo podpreti. Kot je povedal kolega, gre za boj Davida proti Goljatu. In res je tako, hvala za ta primer. Te velike verige preskrbe za hrano predstavljajo Goljata v realnem življenju. omenjali ste tudi dobavitelje in njihovo vlogo v teh verigah. Torej, združiti se moramo, samo skupaj se lahko namreč bojujemo proti temu goljatu. Uspelo nam je z zakonodajo za energetski sektor za telekomunikacije in tako naprej. In če nam je to uspelo, mislim, da lahko reguliramo tudi eh, velike verige preskrbe s hrano, ki so tako pomembne za nas. Torej, prepričana sem, da nam bo to v prihodnosti uspelo. Hvala. Se vážim velice vaše, kteri ste pro nas imeli pohop. Hvala lepa. In hvala lepa za vaše razumevanje. Hvala lepa da ste prisluhnili temu problemu. Gospa Cernalova in pa gospa britanska poslaka uh, eh, sta izpostavili nekaj dvomov. Ampak ali si lahko predstavljate, da bo komisija kar sama pozvala gospodarske subjekte na evropski ravni, da bi nekaj dosegli? Torej tukaj, naprimer, um, ste že pokrili svoje stroške in potem boste prostovoljno sprejeli nekatere ukrepe, da bi tako znižali cene za potrošnike. Ali je to mogoče? No, na to bi morali dolgo časa čakati. Tukaj. Mislim, da nikoli ne bomo prišli do ustreznih marš kar tako prostovoljno. Prav tako mislim, da torej, nič se ne bo zgodilo kar samo od sebe. Tudi pri nepoštenih trgovinskih praksah mislim, da je situacija ista. Potem, gospa britanska poslanka, govorili ste o 45 dneh k otroku. No, gledajte, v kmetijskem sektorju, ja, je pogosto ta boj med Davidom in Goletom. To ste številni omenili, torej. In res je, da na podeželju številne kmetije kar izginajo, torej propadajo. Kajti, na primer, imamo lahko 12 mesecev zelo nizke cene in poleg tega morajo na primer kmete dodati še par milijonov um, za druge ukrepe, potem vidite, kje se pojavljajo vse te težave torej, in kako zelo raznolike so situacije po državah. Prav zato mislim, da moramo resno vzeti svoje delo. In še nekaj za konec. Komisija. Uh, V okviru tega nevradnega dokumenta smo izpostavili različne prakse in prav tako smo predlagali rešitve in mislim, da tukaj bi morali nekaj doseči, torej potrebujemo zakonodani predlog v tej smeri od komisije in zato mislim, da moramo to narediti vsega, na takšen način, da bodo vsi kmetje predvsej na boljšem. Mislim, da moramo za to poskrbeti. Hvala lepa vsem. Panke, spoštovane poslanci, eh, jaz bom danes eh, iz Brusla v Slovenijo potoval bolj optimističen. Slišal sem vašo razpravo, vidim, da podobno razmišljamo in to mi polo daje energijo, da gremo eh, skupaj naprej. Bi pa rad odgovoril na tri izzive, tri vprašanja, ki so bila postavljena. Ali kot nepoštene prakse tudi dvojna kakovost hrane, tu izkušnje Slovenije, v tem trenutku smo ti, tri raziskave upravili, kaže sicer, da v Sloveniji to ni problem, vendar bi zelo jasno povedal, nepredstavljivo in nedopustno mi je dve vrsti hrane enake blagovne znamke za različne dele Evrope. Če se to dogaja na slovaškem, mađarskem, če bomo kaj takšnega odkrili v Sloveniji ali pa v Franciji, to je nedopustno. In to moramo preganjati vsi skupaj, ker to je tudi znak, da se borimo, eh, borimo za Evropo, da se ne borimo za posebej za posamezne države, ampak za Evropo. Naslednje, mi sicer se danes pogovarjamo več čas o poštenih eh, ali nepoštenih trgovinskih praksah. Jaz osebno raje uporabljam izraz nepoštene prakse v prehranski verigi. Zakaj? Zato, ker nepoštenosti se ne dogajajo samo med proizvajalcem hrane in med trgovino. Če pogledate, kaj se je dogajalo pri mlečni krizi, pri mlečni krizi ne poznam podatka, da bi katerakoli mlekarna propadla. Vse mlekarne so si vzele svojo maržo, vse trgovine so si vzele svojo maržo, propadali so kmetje. Torej, težava so tisti, ki so močnejši od kmetov in zato moramo opazovati tudi industrijo, ne samo trgovino in eh, kot zadnje ne pristati na to, da bomo govorili, bomo dogovorili prostovoljne ukrepe v obliki kodeksa. Iz lastnih izkušenj v Sloveniji vam povem, to ne deluje. In kadar nas skušajo prepričati, gremo v prostovoljne ukrepe, je to samo zato, da nič ne naredimo. Tako da moja prošnja je naslednja. Dajmo dogovoriti, pa čeprav minimalne zakonodajne ukrepe na ravni Evropske unije. Meni je bil zelo všeč enostaven predlog, ker lahko testiramo, če Evropska unija eh, deluje ali pa ne. Posod v vseh 28 državah oziroma kasneje 27 uvesti, da je maksimalni plačilni rok 30 dni, če se trgovinske verige tega ne držijo, mi je pa zelo všeč ideja eh, gospoda poslanca iz Velike Britanije, pa je kazen en procent letnega prometa zelo enostaven ukrep na ravni Evropske unije in da sprobamo, ali Evropa deluje. Hvala. Pan posoldec je še šel. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe mich... Najlepša hvala, predsedujoči. Javil sem se še enkrat, ker sem želel nekaj pojasniti. Mislim, da smo pripravili dobro pobudo, ki presega politične uh, skupine, ki presega države. Mi se tukaj vsi strimljamo, ministri so tukaj sedaj, pa je uh, odgovornost komisije, da nadaljuje. Ni bila komisarka Redingova tista, ki je začela z razpravo o roamingu, o gostovanju v tujini. Ne, poslanci so tisti, ki so prvi rekli, da ne more iti tako naprej, da plačujemo 500 evrov za telefonski račun, eh, ko gremo v tujino. Potrebujemo vse evropsko ureditev. Če imamo notranji trg, ki je enak po vsej Evropi, moramo imeti tudi pravila enaka. Pred komisarja Hogana sem prosil, da naj še letos pripravi predlog tukaj, ampak zgleda, da bomo čakali na naslednje leto. Strah me je, da v tem mandatu sploh ne bo predloga. Komisija napoveduje, kaj vse bo storila, na koncu pa ne naredi nič. Mislim, da moramo izvajati več pritiska na njih. Močne akcije na koncu, ali prvi spav. Ja, zelo odločne pripombe za konec razprave. No, gotovo vprašanje ni enostavno. Če bi bilo tako enostavno, potem bi stvari že rešili, pa jih nismo. Tudi v svetu mislim, da ni pravega soglasja. In Prav tako mislim, da ni pravega soglasja Evropske komisije med različnimi komisarji v kolegiju. Različni komisari imajo različna mnenja v tem področju. Gospod Hogan se strinja z nami, to je res. In ja, gospod Des, res je, moramo pritisniti na druge komisarje, na celo Evropsko komisijo, pravzaprav na celoten kolegi, tako da bi dosegli ustrezne rezultate. In potrebujemo rezultate, to je gotovo res. Skratka, nekatere države imajo zakonodajo, to sedaj uh, moramo dopolniti še z evropsko zakonodajo, ker imamo enotni trg v Evropi. O tem se vsi strinjamo. No, ampak mislim pa, da seveda obstaja določene druge rešitve, naprimer um, ehm, neposredna prodaja in pa druge oblike, ampak gotovo je problem, torej koncentracija um, predvsem pri nekaterih velikih trgovinah, prav tako je tudi problem koncentracije pri industriji. Imamo pa tudi določene MSP-je v sektorju, tudi ti so zelo pomembni in za njih moramo več narediti. Morda bi se tudi ti MSP-ji lahko začeli bolj združevati, torej tudi mlečne zadruge in podobno. Torej, če so podjetja preveč razdrobljena, potem ni pravih partnerjev. In naprimer, če niso to enotni partnerji, potem ne more biti del pogajanja za druge. Torej, to velja za mlečni sektor, za kmete, za kogarkoli že. Torej, če se združijo, so boljši partnerji. Zveč teže. Ja, lahko rečete, takšna pač narava trga. No, pa se vsi vemo, kako trg dejansko deluje, kakšna je narava trga. Ja, torej, trg že, ampak morda vendarle potrebujemo določene predpise kajti tudi v finančnem sektoru se trg ni samo reguliral in potem smo videli to krizo v zadnjih letih. Torej upam, da bomo uspeli pripraviti relevanten dokument v tej smeri, torej še v tem zakonodanem mandatu Evropskega parlamenta. Veliko smo se že pogovarjali o tem, tudi v tem odboru smo že večkrat govorili o tem področju in smo podali predloge. Torej sedaj upam, da bo pripravljena ustrezna zakonodaja. Hvala pa vsem trem ministrom. Hvala za obisk. Ta razprava mislim, da je bila zelo koristna to, kar ste povedali vi, kar so povedali poslanci, je pokazalo, da je ta tema zelo pomembna. Prav tako sem vesel, ko vidim, da so nekatere predloge vključili tudi v omnibus uredbo in sedaj vsi čakamo na boljše rezultate v prihodnosti. Hvala lepa vsem še enkrat in sedaj krajši odmor za minutko kjer smo sedaj nekoliko presegli čas, eh, ki je bil določen za to točko. No, ampak to je bila zelo pomembna tema, zato nisem omejeval razprave. Torej, hvala pa vsem in krajši odmor, minutka in potem gremo naprej na naslednjo točko. Hvala. wznawiamy obrady proszę państwa. Torej, slovenski minister za kmetijstvo je tudi podpredsednik slovenske vlade so mi dejali, zato torej sem želel to izpostaviti tudi tukaj. Tega prej na začetku nisem povedal, zato sedaj toliko uvednost. Torej sedaj pa naslednja točka prilagoditev številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena poraba regulativnega postopka s pregledom členoma 291 pogodbe o delovanju Evropske unije. To je precej težka tema gospod Buda je poročevalec, pristojen odbor je Juri, oziroma gospod Sajer je poročevalec. 6. januarja se je naš odbor odločil, da bo pripravil mnenje na to poročilo Jurija glede teh prilagoditev zakonodajnih aktov. Torej, to je običajen zakonodajni postopek s pregledom. Cilj tega predloga je, da uskladimo nekatere starejše zakonodajne akte, sklici na uh, postopek pred Lizbono, torej tu gre za zakonodajni pregled, um, postopek s pregledom. Sedaj pa imamo nov postopek, torej izvibene pa delegirane akte, to je pa sedaj del te pogodbe o delovanju Evropske unije. To mnenje se bo sredotočilo samo na akte, ki so v naše pristojnosti, torej pristojnosti teh odbora. In naš poročevalec Buda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 kot vidite, tukaj govorimo o številnih zakonodajnih aktih, ki jih je treba spremeniti, prilagoditi. In kot ste dejali, mi bomo tukaj govorili samo o teh dveh uredbah, ki so bile sprejete odboru Agri. Torej, to je del uskladitev zakonodajnih aktov po sprejetju Lizbonske pogodbe. Zelo pomembno je, da uskladimo politična področja, ki so vezane na SKP. Torej, marsika ni bilo sprejeto v postopku soodločanja. Torej, pristojni odbor, kot so dejali, je odbor Juri in imamo dve točki, ki bi jih rad izpostavil, torej, kar sem pošteval pri tem predlogom mnenja. Najprej, pogledal sem poročilo Jurija iz decembra 2020. 2013. Gospod Sajer je to takrat napisal glede zakonodajnih pristojnosti in pa ukrepov, ki so jih sprejeli države članice pri izvajanju sklepa komisije. Tukaj gre specifično za delegirane akte. Izvajanje teh aktov je zelo občutljivo vprašanje. Kaj bi tukaj omenil? Eh, nekatere tehnične strokovne teme, kar se tiče kmetijskega sektora, bi dejal, da te spremembe za sabo prinesejo številne politične posledice v praksi. Komisija mora izpostaviti specifične EU politike na podlagi delegiranih aktov in potem pripravi zakonodajna pravila, ki so zavezujoča ta potem vplivajo na pravice in pa obveznosti v ustreznih zakonodajnih aktih, ki so vezani na te spremembe. To načelo velja tudi za priloge zakonodaje. Tudi, tudi priloge so del temeljih zakonodajnih aktov. To se nanaša predvsem na sezname registrov dovoljenih proizvodov v Evropski uniji ti se z nami morajo biti ohranjeni, tako da se zagotovi ustrezna pravna gotovost, torej, ki izhajajo iz zakonodajnih aktov in pa prilog. Kar zadeva uskladitev in pa ukrepov, ki veljajo za kmetijstvo, bi rekel naslednje. To je proces, ki smo ga začeli s svetom v okviru trialoga. Parlament je torej želel podelitev poblastil za komisijo, tako da komisija prevzame tehnične ukrepe, ki bodo imeli vpliv na potrošnike Evropske unije. In kot drugo, nas postavi še to, da sem glede prilog k uredbam predlagal nekatere spremembe. Torej, tu gre za 767 iz leta 2009 in pa 3828. Torej, pri teh dveh uredbah, uh, ki sta relevanti za odbor Agri, se je pojavilo tveganje. In sicer, da poročilo iz Jurja ne bo pokrivalo teh dveh omenjenih uredb. Zato mora komisija sprejeti delegirane akte, glede na 290. člen pogodbe o delovanju Evropske unije. In pa tudi glede na 291. člen pogodbe. Torej je treba izpostaviti terminologijo, ki zajema proizvode um, in pa krmo, feed, torej mora biti opisana ta krma in pa kakšne so lastnosti uh, proizvodov, ki so v bistvu obravnavni kot krma. Prav tako je treba opisati uporabo in pa koliko časa so ti proizvodi še uporabni. Torej, eh, tukaj velja potem petletno obdobje za te opredelitve. Toliko časa te veljajo. Komisija mora potem pripraviti poročilo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 Hvala. Caputo. Grazie Presidente. Il collega Paolucci che è scelto... Hvala lepa. Gospod Paolucci, poročevalc v Senci za SND ni mogel priti danes na sestanek in je prosil, da povem par besed o njegovem imenu. Kot prvo, rad bi čestitil gospodu Budi, ki je pripravil to mnenje. Zdaj smo ga pripravljali. Torej, lahko ga podpremo uskladitev zakonodajnih aktov je zelo pomembno področje, marsikaj moramo tukaj narediti, tudi v zvezi s kmetijskim sektorem. Trilog o prvi obravnavi je bil neuspešen. In mislim, da so bila tukaj nekatera tehnična vprašanja zelo pomembna za prihodnost za evropske potrošnike. Treba govoriti o tem, da kako se podeljuje ta pooblastila komisiji za, v okviru medinstitucionalnega dogovora. Torej, to je za petletno obdobje, to se lahko obnovi, ampak ni pa to neomejeno obdobje. Torej, ta pristop z določenimi omejitvami mislim, da moramo sprejeti za vse zakonodane akte, ki so v pristojnosti na, našega odbora, kot naprimer, ko gre za uredbo za gnojila, za krmo ali pa za nekatere zoološke, torej živalske bolezni. Gospod Poluči bo pripravil nekaj predlogov sprememb. In sem pripričan, da lahko tukaj dobro sodelujemo tudi z vsemi porčevalci v senci. Hvala. Pan posel Takula. <clears throat> Kedoksija. Hvala, Tapla. Hvala, gospod predsednik. Najprej bi se omenil skupina Alde zahvalil poročevalcu Budi. Ta je pripravil zelo dober predlog in to je uravnotežen predlog. Prejšnji teden je bil izid pri glasovanju precej tesen in dirigirani akti se lahko precej občutljivo politično vprašanje. Prav zato mislim, da moramo zelo skrbno pregledati ta predlog predlog tudi v naš odbor Agri. Pomembno je, da je Evropski parlament vključen v celoten postopek. Ta se nanaša na številne zakonodajne predloge. Moramo biti zelo previdni pri vsem tem, torej pri tem, kako se oblikuje delegirane akte in kako, kako se prenese oblastila na komisijo. Sploh to velja za nekatere zelo tehnična področja. Torej, nekateri strokovnjaki so pripravili mnenje in pogosto ti strokovnjaki prihajajo seveda iz držav članice pa iz interesnih skupin. Torej, imamo vprašanje za gospoda Budo. Zakaj želite to predelitev krme preko delegiranih aktov? Bi lahko drugi na to? Zakaj želite to predelitev? To je vse, hvala. Nie mamy więcej zgłoszeń ze strony Pani i Panów Posłów Hvala. Ni več drugih pripomb. Torej, prosim, gospod poročevalec, za odgovore. Hvala lepa, gospod predsednik. Ja, seveda, lahko vprašate, zakaj bi morali vključiti to opredelitev krme. Ta opredelitev že obstaja, ampak tukaj mislim, da obstajajo določene nijanse, ki jih je treba poštevati. Prejšnji teden smo na plenarnem zasedanju glasovali o predlogu, ki je povezan z ukrepi komisije, ki spremenijo nekatere akte. Torej, kaj storiti, če se zgodi, da je treba akte spremeniti? Včasih gre, ne vem, za krmo, včasih gre za zdravila, karkoli že, gre za spremembe na trgu. nekaj je lahko obravnavano kot krma, ampak um, morda se je koncept naprimer um, spremenil v zadnjih treh letih, torej potrebujemo pravo predelitev, ki je ažurirana. Če to komisija stori za izvedbeni akti, potem bo komisija nekaj narekovala državam članicam. Z delegiranimi akti pa lahko tudi parlament ima svojo vlogo. Torej, parlament bi bil del tega postopka pri delegiranih aktih, seveda pri tem področju, v krme ali pa pri drugih področjih. Zato smo se odločili za delegirane akte. Parlament potem ima svojo vlogo pri tem. Imamo nekaj besede. Politično gledano, lahko rečem, da ne, vem, ne bi rekel, da parlament ne zaupa komisiji, ampak ne želimo, da komisija vsem odloča sama. Tega pa ne želimo, kajti po nekaterih stvarih mislim, um, je lahko rečeno to, da bodo imele odločitve zelo dolgoročne posledice. Torej, tudi parlament mora biti vključen. Zato mislim, da je ta postopek boljši, da tako proučimo te opredelitve in različne koncepte, ki se lahko s časoma spremenijo. Torej, to je vse v javni domeni in to bo tudi zahtevalo potem uveljavljanje na ravni držav članic. Hvala. Popravki do 26. Rok za predloga sprememb. 26. juni do enih. Če ni drugih pripomp, torej lahko zaključimo z delom za danes in se vidimo jutri ob devetih in bomo glasovali ob devetih in seveda potem bomo še opravili razpravo o drugih točkah. Torej, lep večer vsem. Hvala.